problematična. Prejšnji teden sem bil v Združenem kraljestvu in govoril s španskimi državljani, ki tam živijo in um, pripravljeni so sprejeti um, nek status priseljenih oseb. Uh, ampak tudi ta je pod vprašanjem vprašajem, če bosta gospod Faraž in gospod Johnson nadaljevala z eh, siljenjem v ta izstop brez dogovora. Treba je prisluhniti državljanov, ki morda že desetletja živijo v eh, Združenem kraljestvu in eh, ki nimajo nobenih jamstev, če se bo ta situacija tako odvila. Torej, mi moramo ustrajati pri predlogih eh, in pri ponujanju predlogov, ki bi preprečili, da bi prišlo do izstopa brez dogovora, ki bo imel zelo hude posledice za vse. Upletene. Gospa Rajntke, kolegi, bodimo pošteni, zelo veliko ljudi je res utrujenih, izčrpenih, želijo iti naprej. Mi menijo, da če ne bomo eh, pod, odobrili podaljšanja, da je bolje, da se lotijo česa drugega. Uh, Ampak, kolegi, ne naredimo napake, če ne bomo odobrili tega podaljšanja in če se bo zgodil brexit brez dogovora, se bo naša nočna mora le nadaljevala. Problem na Irskem ne bo eh, rešen, proračunsko vprašanje ne bo rešeno. Tudi vprašanje britanskih in eh, evropskih državljanov eh, na eni in drugi strani ne bo rešeno. Zato je zdaj na poču trenutek, v katerem moramo izkazati solidarnost s stotinami tisoči britanskih državljanov, ki e, se podajo na ulice in ki nas pozivajo, da e, že enkrat najdemo izhod iz te slepe ulice in najdemo rešitev. E, hvala. Mislim, da lahko dobite nagrado, ker ste se točno držali časa, ki ste ga imeli na voljo. Uh... Naslednji in prosim brez pritiska, gospod Krašnodevski, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, poslušam to razpravo in sprašujem se, do kakšnih sklepov sploh lahko pridemo, na kaj se lahko pripravimo. V bistvu bi zaključki lahko eh, bili eh, taki, da se moramo pripraviti na eh, najslabši možni scenarij izstopa brez dogovora. Nekaj bi še rad poudaril. Odgovornost. Odgovornost v tem zgodovinskem trenutku. In odgovornost za to katastrofalno situacijo, katere razsežnosti niti ne moremo izmeriti. Upam, da se na obeh straneh tako eh, in tudi naš pogajalec in Jean-Claude Juncker tega zavedata. Vse to je treba peljati tako, da bi se izognili, kolikor je le mogoče tej razpravi. Um, Izogniti se moramo vse večji pravni negotovosti in eh, negotovosti državljanov. Hvala sedaj pa gospod Ranžel. Hvala, gospa predsedujoča. Očitno je, da si nismo želeli izstopa Združenega kraljestva in tudi, če to obžalujemo, pa seveda spoštujemo izbiro britanskih državljanov. Vsa pogajanja so potekala v duhu sodelovanja in dobre vire, zato da bi našli čim boljše rešitve za obe strani. Eh, ves ta čas eh, je eh, smo lahko bili uh, hvaležni uh, in se spoštovanjem spremljali delovanje uh, mirnega uh, gospoda Brnjeja z njegovim mirnim pristopom. Uh, Eh, žal pa je stališče britanskih institucij in politike v velikih trenutkih se izkazalo za obžalovanja vredno. Mi smo še vedno odprti um, in pripravljeni sprejeti podaljšanje, če je to upravičene. Lahko nam verjamete, da si želimo olajšati vam življenje v tej situaciji, vendar pa pričakujemo uh, uh, recipročnost. Uh, Eh, zato je res žalostno, da se britanski primer primerja z ameriškimi superjunaki v svoji ulogi. Eh, medtem, ko bi lahko našel primerne like, s katerimi bi se lahko primerjal v eh, angliški literaturi. Neverjetni Hulk, ali je res to podoba, s katero se enači? Uh, ali ne bi mogoče bilo boljše, da bi se primerjal z čarovnikom Harryjem Potterjem, tudi glede njegovih eh, magičnih zmožnosti. Hvala. Oprostite. Ampak žal uh, nam res zmanjkuje čaka, gospod Ranžel. Imeli boste možnost še malo govoriti, če sprejmete vprašanje gospoda Habiba. Izvolite. Um, pol minute za vprašanje, pol minute za odgovor. Že tri leta poslušamo, da Evropska unija temelji na spoštovanju predpisov. Gospod Ranžel je omenil pripravljenost Evropske unije, da um, sprejme podaljšanje uh, in da um, se pogovarja o varovalu, vendar pa ta napovedan izstop 31. oktobra onemogoča um, kakršen koli uh, eh, sklenitev kakršnega koli dogovora in um, 12. klauzule. Torej, kako je to možno? Statement. So for one minute, Mr. Moreno Sanchez. Za minuto, gospod Moreno Sanchez. Gracias, presidenta. Hvala, predsedujoča. Združeno kraljestvo bo, padlo v kaos, če se bo nadaljeval ta cirkus laži političnih predstavnikov in voditeljev ter odgovornih oseb, ki zavajajo državljane in, eh, spodkopavajo lastno demokracijo s tem, da zapirajo Evropski parlament ob takem zgodovinskem dogodku, ki bo imel uh, neslutene posledice za vse, še zlasti pa za britanske državljane, je treba postopati odločno v skladu s tem, uh, o, kar govorimo danes. Torej, ne za trd Brexit, da za urejen izstop, ki ga bodo podprle uh, vse države članice. Torej, ne za uh, teptanje pravic naših državljanov, uh, ne za uh, morebiten, uh, merobitno nerešljivo situacijo na Severnem Irskem. Zato potrebujemo to varovalo. In zato pozivam britansko vlado naj krmilo usmeri v pravo smer. Še imamo čas, uh, da se um, pogajanja obrnejo v pravo smer. Hvala, gospa Beer, ima besedo. No no Spoštovana predsednica, dragi kolegi, scenarij uh, izstopa brez dogovora je realen. Vsi se tukaj strinjamo, da lahko ima trd Brexit katastrofalne posledice, še zlasti za državljane Irske in za državljane britanskih čezmorskih uh, ozemelj. Zato eh, res cenim predloge komisije, ki eh, želijo situacijo urediti tako, da ne bodo posledic premočno utrpela mala in srednja podjetja. Eh, zato pozivam tudi Evropski parlament, naj svojega, britanski parlament, naj svojega premijeja postavi na mesto, kjer mu gre. Mi smo tudi eh, člani Evropske unije in smo ponosni na to, da imamo to priložnost. Bog pa naj pomaga Združenemu kraljestvu. Sedaj pa gospod Bito za minuto. Gospa predsedujoča, dragi kolegi, možnost izstopa Združenega kraljestva brez dogovora je um, ehm, otepljiva. Za kmetijstvo in ribištvo v Evropski uniji bodo posledice res velike in zelo slabo so ocenjene. Pomembno je povedati, da bodo sektorji govejega mesa, mlečnih proizvodov ter vina in žganih pijač še posebej pod udarom. E, proizvajalci naši se bodo znašli brez e, jasnih smernic, isto bodo doživeli proizvajalci na Irskem. Eh, torej, vsi se zavedamo, eh, da eh, se bo to zagotavljalo in, go, in gospod Hogan je že obljubil 50 milijonov pomoči, podpore za to, da se omilijo učinki te situacije. Ta brexit bo namreč vplival na vse evropske države in na te posledice se moramo pripraviti. Hvala lepa, gospa Vrecionova. Eh, za necelý měsíc a půl dojde k brexitu tento fakt je znám a Hvala lepa. Čez mesec in pol bomo imeli brexit, to vemo. In vsi bi morali to sprijeti, pa tudi, če si tega ne želimo. Številni Posl eh, poslanci tu se sklicujejo na pravico do demokracije, ampak referendum je eh, demokratična eh, poteza in njegove rezultate, rezultate referenduma je treba spoštovati. Seveda, Eh, je treba preprečiti trd brexit, ki bo imel škodljive posledice ne le eh, samo za Evropsko unijo, temveč tudi za Združeno kraljestvo, njegove državljane in podjetja. In če želimo eh, skleniti dogovor, ki je potreben, pa se morata v njem sporazumeti obe strani. V trenutni obliki pa tega dogovora ni mogoče doseči. Hvala lepa, gospod Delange. Minuto in pol, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Ko sem sama vstopila v, um, politiko, je tam divjala, um, bolezen parkljivka in slinavka. In kot veste, se ta bolezen ne ustavi na mejah. In na tisoče in na milijone, uh, živali je bilo ubitih, zaradi, v resnici pa bi lahko bile te živali cepljenje. In klica, ki, ki je prihajal iz kmetij, niso Eh, slišali v Londonu. V Londonu so imeli politiko necepljenja in zaradi tega eh, ta dvorana, ki predstavlja tako evropejce kot eh, Britance, je pozvala k temu in je, to je delovalo. In pred 20 leti smo imeli, torej smo imeli mm, konstruktiven, pri, konstruktiven pritop, pristop. Sedaj pa so določene torice, tiste konstruktivne torice izrinili iz parlamenta in sedaj je pa par, eh, eh, britanski parlament zaprt in ta parlament predstavlja tako evropske kot eh, britanske državljane in večina, večina, tako kot večina britancev si tudi ta hiša ne želi neurejenega brexita. Moramo pa biti jasni, ne bomo uh, um, sprejeli um, nižjih okoljskih standardov in nižjih standardov na področju varstva živali. Zakaj? Če ne veste, zakaj, potem vprašajte kmete tako v Severni Friziji, kot tudi v Angliji. Hvala za eno minuto, eh, gospa Kumpula Natri. Gospa predsedujoča, člani ali ne, me, e, Britanci bodo ostali med nami in živeli bomo skupaj. Mi predstavljamo različne državljane in sodelujemo z njimi e, na topo način. Parlamentarizem je treba zaščititi, kajti on je srčika demokracija. V parlamentu se srečujejo različne ideje in najdemo pot naprej. V zahodnih demokracijah vlade predstavljajo um, večino v parlamentu v Združenem kraljestvu, zato da bi ustavili um, neurejen izstop, uh, so to ustavila oba domova parlamenta in zato nas ne bi smelo skrbeti. Vendar pa zdi se, da uh, Johnson želi oduzeti uh, nadzor Britancem in parlamentu. Združeno, vodstvo Združenega kraljestva se še vedno spogleduje z idejo, da bi izstopili brez dogovora. Mi pa moramo ostati mirni in razumevajoči, ne moremo se odločiti v imenu Britancem, vendar pa jim bomo dali več časa, če želijo pospraviti, uh, urediti ta, to zmedo, ki vlada pri njih. Please. Gospa Čaranzova za minuto in pol. Děkuji, paní předsedající. Nebudu opakovat řečené. Najlepša hvala. Ne bom ponavljala tega, kar je bilo že povedano. Večina od nas si ne želi Brexita. Nekateri še up, up, ne, vendar pa vemo, da se bo zgodil. Žal pa mislim, da britanski premije bo zapustil Evropsko unijo brez dogovora. Nič hujšega se ne bi moglo zgubiti. Zato mora se komisija še naprej pripravljati tudi na to. In poleg tega komisija in države članice morajo imeti ukrepe za uh, nujne primire. In uh, moramo ustrajati pri pravicah več kot tri milijonov evropskih državljanov, ki živijo uh, na um, otoku brez kakršnih kolih zagotovil in ne vejo, v kakšnem svet se bodo zbudili 1. novembro. To me spominja iskanja samoroga. Um, nič ne ostaja, roki se spreminjajo, to, kar je sprejeto, se potem črta in uh, čas pa pritiska in Evropska unija tudi izgublja potrpljenje. Hvala za minuto, gospod Kužmjuk. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, sodeloval sem v tej razpravi in tukaj bi želel podariti tri najbolj negativne točke zaradi neurejenega brexita. Prva je negotovost za državljane EU, ki drži, živijo v Združenem kraljestvu. Z dogovorom bi imeli določena jamstva. Drugič, pomankanje 50 milijard evrov, to je znesek, ki ga je, za katerega se je Združeno kraljestvo zavezalo, da ga bo plačalo za svoje obveznosti do konca leta 2020. In tretjič, problemi v medsebojni trgovini. Evropska unija ima tukaj velik presežek, približno 100 tisoč um, funtov. In, uh, Sicer, eh, če ne bo sporazuma, bomo trgovali pod eh, pravili eh, Svetovne trgovinske organizacije, imeli bomo tudi carine. In zaradi teh treh razlogov bi bilo treba, bi se Evropska unija morala zagotoviti, da pride do dogovora z spremenjeto politično izjavo in z veliko dobre volje. Hvala. Gospod Niedermayer za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoče. Mislim, da Vse, kar je pomembno glede Brexita, je bilo že povedano, um, stališče sveta parlamenta in komisije je jasno, vendar pa ne bi smeli zapraviti priložnosti, da dosežemo sporazum, sporazum, ki bo zmanjšal stroške Brexita za vse evropske državljane, tudi um, državljane Brit, Brit, Velike Britanije, pa tudi na celine. In če bo podaljšanje nam omogočilo, da to dosežemo, potem bi to morali zagotoviti, vendar pa bi se morali nekaj naučiti od naših prijateljev iz Londona, da bi lahko izboljšali našo eh, družbo in se izognili takim krizem, kot je kriza v Londonu. Politiki bi morali včasih priznati, da osebni interesi tudi in tudi um, volilna zmaga je manj pomembna kot um, država in družbe. In drugič, m, tukaj ne velja samo za politike, bolj bi se morali pogovarjati tudi um, na tistih um, področjih, kjer se ne razlikujejo naša mnenja. In potem ne na zadnje, morali bi spodbujati kulturo, uh, tako kulturo, ki daje prednost dejstvom pred lažim. To je zelo pomembno. Civilna družba, šole, strokovnjaki in drugi deli družbe bi morali zagotoviti, da ta, trenutni eh, alarmi, alarmantni trend, ko se preferirajo laži, ne bo prinesel nobenih rezultat, rezultatov. In to bi morali predstaviti tudi uh, eh, premijejem in predsednikom. Hvala za minuto, gospod Liberacki. Najlepša hvala, mm, gospa predsedujoče. Ne postavljam pod vprašaj pravico Združenega kraljestva za zapusti Evropsko unijo. Želel bi pa vas opozoriti na naslednje. Politična odgovornost za um, usodo Evrope. In ta politična odgovornost je načelo, po katerem svet. Uh, se morajo držati svet, parlament in um, komisija. Mi skušamo zaščititi našo trgovino, promet in gospodarske interese. Pomankanje odgovornosti pa je nekaj, kar označuje, kar je značilno za vlado Združenega kraljestva. In mislim, da uh, Združeno kraljestvo misli, da je to naša odgovornost. Oni se želi, on, Združeno kraljestvo želi imeti samo prednosti, nočejo deliti odgovornosti. Mislim, da ni nobenih konstruktivnih predlogov glede m, rešitev. Seveda bo prišlo tudi do obdobja po Brexitu in tam je zelo pomembno zaupanje. In mislim, da bi Združeno kraljestvo moralo zagraditi tako zaupanje, brez zaupanja ne bo nobenih dobrih odnosov. Gospod Kjučuk za eno eno minuto. Hvala, gospa predsedujoče. Eh, leta po referendumu nam eh, državljani Združenega kraljestva pošiljajo sporočilo, da Nigel Farage ne govori v imenu britanske družbe. Vsak dan iz, se izrekajo proti brexitu in uh, veliko proevropskih uh, uh, poslancev je tukaj v tem parlamentu. Sprememba je potrebna sedaj. Brexit je namreč uh, še vedno prednost torjev, prerogativa terorik, pa nima načrta, kako priti do tega če eh, bodo ustrajali pri tem, da je treba ustaviti varovalo, ukiniti varovalo in ne dajo nobene alternativne, eh, eh, alternativne rešitve, potem ni možnosti za urejen izstop. Vsi naši državljani pa želijo jamstvo. Več kot 3 milijone nebritanskih, nebritanskih državljanov živi legalno v Združenem kraljestvu.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 kolegi, nekaj je tukaj zelo jasno. Veliki eh, izzivi so pred nami glede Brexita in nobena. Um, noben dogovor ne bo, o, ne bo ukinil grožnje za zelo, velike, zelo veliko delovnih mest. In uh, seveda bomo, bo Združeno kraljestvo plačalo najvišjo ceno, vendar pa zdi se, da britanska vlada ne vidi, kako bi izšlo, za, kako bi našla rešitev za ta brexit, v katerega se je spravila. Mi pa moramo biti pripravljeni, EU mora biti pripravljena za eh, neurejen brexit. In 4. septembra je komisija pripravila predlog glede globalizacije, eh, glede solidarnostnega sklada, zato da bi našli neka sredstva v in ekstremis. Vendar pa ne, ve, če bo, ne vemo, če bodo lahko mala in srednja velika podjetja dosepa, dostopala do tega, Eh, sklada. Če pogledate 14. točko, tam piše, da parlament mora naglo delati za to, da bi zagotovil uh, finančno priprav, uh, pomoč za majhne velika in srednje velika podjetja in za to, da bi učinki brexita bili kar uh, najmanjši. Hvala. Za minuto, gospod Picula. Hvala, gospa predsedujoča. Referenduma o brexitu. Vjerujem, da... Že tri leta so minila od referenduma o Brexitu. Številni so bili presenečeni nad rezultatom, ker so si želeli drugačen rezultat, ampak Eh, tako se je povečala podpora tistim, ki stalno kažejo na dežurnega krivca za spore. Nihče pa e, ni pripravljen e, sprejeti odgovornosti za e, Brexit in za njegove posledice. Kakorkoli pogajanja so se odvila, so končana, čestitke gospodu Brnjeju, Evropska unija je svojo nalogo opravila. Na drugi strani kanala pa vlada politični kaos, e, saj je ta situacija e, zadala močan udarec demokratičnemu sistemu in um, demokraciji. Težko je razlikovati dan danes med politično strategijo in političnim blefom v tej državi, ampak je, gotovo je, da karkoli se bo zgodilo z brexitom, ta rezultat ne sme vplivati na kohezijo Evropske unije, za katero smo se uspešno zauzemali toliko desetletij. Hvala. Hvala za minuto in pol. Gospod Bilčik. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, dragi kolegi, evropski državljani so srčika tega prebivalstva in naša naloga je, da jih zaščitimo, kadar lahko. Evropski parlament je vedno uh, podpiral pristop um, obravnavanja um, <clears throat> Brexita in zelo sem vesel, da dek, naša deklaracija ohranja enotnost 27. terice. Mislim pa, da je še bolj pomembno, da ohranimo enoten pristop do Brexita zdaj, zato da bi zaščitili vse eh, torej državljane eh, Evropske unije, ki živijo v eh, v Združenem kraljestvu. Moramo biti tudi enotni, da si Združeno kraljestvo trudi, da bi ponudilo uh, um, urejen status vsem državljanom Evropske unije uh, brez razlik. In ravno tako moramo biti enotni pri uh, glede posledic neurejenega brexita za, ravno zaradi naših državljanov v Združenem kraljestvu. Tru, trudimo se um, izogniti neurejenemu Združenemu kraljestvu, vendar pa se moramo pripraviti tudi na najslabši scenarij izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. Spomniti se moramo, da je enotnost gost 27-terice je eh, srčika našega uspeha pri pogajanjih z Londonom. Zato to moramo ukre, okrepiti tudi pri najbolj, uh, najtežjih odločitvah glede Brexita. Hvala, uh, gospa Regner, za eno minuto. Hvala lepa. Že tri. Za... Že zadnja tri leta eh, v Združenem kraljestvu ni načrta, kako želijo zapustiti Evropsko unijo. Evropska unija zagotavlja pravice delavcev, enakost med moškim in žensko, eh, porodniški dopust, ustrezno urejen delovni čas, pravice sindikatov. Če bo pa prišlo do trdega brexita, bodo vsa tajamstva odpadla. Pri tem bodo največ izgubile ženske v Združenem kraljestvu. Niso tako mobilne kot moški, pogosto delajo v socialnih poklicih, na področju zdravstva in pogosteje tudi koristijo socialne storitve zase in za svoje družine. Dokler lahko ponudimo roko, bi morali to storiti. Ponujena roka je vedno boljša kot ciničen odnos, come what may come, ki bo uničil sam sebe. Kajsto. Gospod Kirsto, za eno minuto in pol. Brexit je po, podoben eh, trilerju, v, iz, ki je zadeval Brexit. In Johnson ima nekaj skupnega z Aleksisom Cipras. Vsi so dali prednost stranki pred državo. Pretvarjali so se, da se pogajajo, v resnici pa so samo potovali med različnimi prestan, prestolnicami. Oba nista upoštevala posledic njihovih ukrepov. Morda se nista zavedala tveganja. Cipras pa je v zadnjem trenutku um, zamenjal smer za 180 stopinj spremenil smer, sprejel je žalostno resnico po nasvetu Junkerja. Mislim pa, da, Juncker, da Johnson ne bo sledil primeru Ciprasa in ne bo spremenil svoje politike. Zato moramo misliti tudi na Britance, na parlament Britance in na mlade Britance in jim povedati, da mi smo z njimi. Gospa Šaldemoz, z eno minuto. Združeno kraljestvo bo zapustilo EU. Žal mi je, vendar pa moramo to spoštovati. Nedopustno je, če pa bo prišlo do trdega brexita. To bo imelo velike posledice na veliko ljudi. Stalo bo veliko delovnih mest, vplivalo bo na študente, na raziskave, na družine in mislim, da je potrebno dati več časa za to, da bi našli rešitev in bi se izognili trdemu brexitu. Tako rešitev, ki ne bo vplivala na našo ekonomijo in na uh, ljudi. In zato svetujem, da bi uh, posvetili še nek več časa in bi se uh, za brexit in bi se izognili trdemu brexitu, ki ne bo dober za nikogar. Gospod Warborn. Veliko bi lahko povedali o brexitu, sam pa se bom omejil na dve točki. Prvo so trgovinski odneosi. Za Švedsko je Velika Britanija peti največji Eh, trgovinski partner. In ta trgovina pa seveda ustvarja delovna mesta in blaginjo po celi Evropi. Danes, 43 um, dni pred eh, Brexitom, tvegamo trd Brexit in to bi bilo seveda težek udarec za nas. Veselim pa se, da resolucija predlaga možnost podaljšanja podaljšanja. Pomembno pa je, da obstaje, da so izpolnjeni pogoji za tako podaljšanje. Mislim, da moramo tolmačiti te pogoje zelo velikodušno sam bi želel, da bi Britanci ostali v, v Evropski uniji. Sedaj pa ne glede na bodoče odnose med EU in Združenim kraljestvom, bi želel ohraniti odlične trgovinske odnose. Hvala, naslednja je na vrsti gospa Fritzon. A, presedli ste se, izvolite. Najlepša hvala. Stališče Združenega kraljestva oziroma stanje v Združenem kraljestvu je hudo. Čez nekaj teden bi Brexit eh, lahko pripelja do pravega, do, pripeljal do pravega zloma. To bo velika škoda za britanske, evropske interese in tudi za švedske interese. Poznamo posledice podjetja in ljudi bodo trpeli hude posledice zaradi trdega brexita. 100 tisoč švedov dela ali študira v Veliki Britaniji in vsak dan jih skrbi njihova prihodnost. Britanci, za Britance tudi, tudi njihova prihodnost ni jasna. Resolucija Evropskega parlamenta je dobro uravnotežena, povdarja najpomembnejše zahteve. Obstaja sporazum in obstaja tudi neko odprtje, neka odprtost glede politične izjave. Tako bi lahko se zaščitili in pozivam Borisa Johnsona, da prevzame odgovornost in da deluje v najboljših interesih svoje države. Gospod McAllister, za eno minuto. President. Hvala, gospa predsedujoča, drage gospe in gospodje. Marsikaj bi rad povdaril, kar so povedali že drugi kolegi danes dopovdne, ampak še eno razsežnost bi spostavil, če ne bo dogovora. Mišel Barnier je govoril o politični deklaraciji. Drži, V njej sta se Združeno kraljestvo in Evropska unija dogovorili o odnosih na področju zunanje politike, policijskega sodelovanja, zunanje varnosti in obrambe. Če ne bo dogovora. Združeno kraljestvo ne bi moglo več sodelovati pri obstoječih in prihodnih projektih Evropske obramne agencije in pri vojaških projektih v okviru PESCO. Prav tako bo Združeno kraljestvo in eh, podjetja na področju obrambe v njem bodo težko sodelovala pri črpanju sredstev iz Evropskega obramnega sklada. To so dejstva, kolegi skrajne desnice. In zato se je tako pomembno izogniti um, trdemu brexitu. Podprl bi predlog resolucije in hvala kolegom iz zmerjevalne skupine za brexit, ki so res opravili odlično delo. Hvala. Hvala, gospod Dans, ena minuta. Hvala. Bodimo si na jasnem, kje je krivda za zmešnjavo. Pričeli ste z nemogočimi obljubami. Dejali ste, da trgovinski odnosi z Evropsko unijo lahko ostanejo takšni, kot so. Potem pravite, da je naše stališče močno. Kljub temu, da zapuščamo enega največjih gospodarskih blokov, s fantazijami nadaljujete. In pravite, da so Britanci glasovali za to, da bo prišlo do pomankanj zdravil in hrane, pa niso. Država, ki jo ljubim, je boljša od Johnsona, je boljša od njih. Gospod Barnier, pravite, da bi radi nadaljevali. Tega si želimo vsi. Številni kolegi imajo dosti tega debakla. To razumem, ampak ne pretvarjajmo se, da bo sporazum trajnosten, če ga javnost ne bo potrdila. Britanski državljani morajo preveriti, kakšna bo realnost, če pride do brexita oziroma če ostanemo v Evropski uniji. Dajte nam dovolj časa za to. To je edini trajnostni način v tej situaciji. Gospod Sikorski, ena minuta. Hvala. Gospa predsedujoča, Za začetek bi rad čestital gospodu Barnjeju za profesionalnost, s katero je izpeljal pogajanja. Avtori Brexita pravijo, da se bodo odrezali od trupla. No, ampak mi smo se izkazali za zelo živahno truplo. Bravo. Prav tako se mi zdi, da je dogovor na dosegu roke britanske in naše rdeče linije se srečujejo v tem, da na Irskem ne bi bilo trde meje. In rešitev je varovalo, ki bi bilo varovalo lepo imenu. Čeprav razumem, naj bi to lahko podprli. Dogovor je to odvisen od tega, kakšen bo britanski politični proces. Ali bodo sprejeli ali ne. Upam, da bo. Brexitiri. Angleški nacionalisti navijajo za brexit brez dogovora. Vaša vlada pravi, da bo to grozota. Samo eno zahtevo imam za gospoda Faraža in njegove kolege. Če vam bo uspelo, če bo po vaše in bo britanska vlada imela prav v svojih ocenah, če ne bo dogovora, ne krivite nas za posledice. Podpiram pa predlog resolucije. Hvala. Hvala za pomoč, kolegi, ker se držite predpisanega časa. Gospod Ruiz de Vesa, ena minuta. <clears throat> Hvala, gospa predsedujoča. Pred skoraj sedemdesetimi leti smo se Evropejci odločili ustanoviti politično unijo. Tako smo storili, ker smo vedeli, da je to najboljši način, kako ohraniti mir v Evropi in kako se spopasti z nadnacionalnimi izzivi, ki so zdaj postali zelo očitni, recimo podnebne spremembe in podobno. Žal je leta 2016 na referendumu o Brexitu majhna večina v Združenem kraljestvu glasovala za izstop. Takrat je bilo rečeno, da gre za eksisten, eksistencialno krizo Evropske unije. Zdaj, tri leta pozneje, pa vidimo, da je eksistencialna kriza pravzaprav v Združenem kraljestvu. Unija je močnejša kot kdajkoli prej in to so povedali že drugi pred menoj. Vprašanje zdaj pa je, ali je gospod Boris Johnson pripravljen izpolniti pravne obveznosti iz dogovora, ki je bil potrjen v spodnjem domu. Upamo, da ja. Če bi do Brexita prišlo brez dogovora, bi bilo tokrat katastrofalno. Hvala lepa. Hvala, gospa Fitzgerald, ena minuta hvala. Številni pozabljajo, drugi pa to zanemarjajo, da obstajajo dejanski ljudje, moški, ženske, družine za politiki, katerih življenja in varnost so ogroženi. Na tem so zgrajena številna življenja. Evropska unija in naša demokracija je od začetka pojasnila, da je pripravljena storiti karkoli z dogovorom ali brez, da se izognemo potrebi po meji in da se ohrani mirovni proces. Mednarodna pogodba podpira oziroma je temelj tega mirovnega procesa, na to ne smemo pozabiti. Toplo bi pozdravili alternativne ideje Združenega kraljestva in komisija bi jih natančno preučila, ampak parlament ne bo potrdil dogovora o izstopu, ki ne bo vseboval varovala, eh, torej backstopa. Backstop je danes edina rešitev, ki jo imamo, s katero bi se izognili kakršnikoli fizični infrastrukturi. Veliki John Hume je nekoč dejal, ko so ljudje razdeljeni, je edina rešitev dogovor. Hvala lepa. Dragi kolegi, zdaj nas čaka postopek Catch the Eye. 19 vas je prosilo za besedo, poskušala vas, vam bom dati besedo v čim večjem številu, ampak vem, da boste razočarani, ker časa ni veliko. Gospa Šojdrova. Gospa predsedujoča, vsi vemo, da bo Brexit ošibil Evropsko unijo, pa tudi Združeno kraljestvo. Ne morem razumeti gospoda Faraža, kako lahko rečete, da bo Združeno kraljestvo močnejše, da bo, da bo situacija brez dogovora boljša za vas. Vsekakor ne boste v boljšem položaju, ko boste morali skleniti odnose z ZDA, z Rusijo, Kitajsko, šipkejši boste. In zato mi je res žal, ker je to vaše stališče, vaša politika. Ko so vaši državljani spremali odločitev, sem prepričana, da niso glasovali za ta kaos, v katerem so, zato da bi pravzaprav zgrmeli iz Evropske unije. Če se bo to zgodilo brez dogovora, boste še vedno morali izpogajati nov dogovor z, Evro z Evropsko unijo. Prav tako boste morali poravnati finančni znesek in določiti vse pogoje za Evropsko unijo. Prosim, ena minuta samo, gospa Ward. V času premijeja Johnsona opažamo, da je dostojnosti vse manj, zdaj v času populizma. Johnson je premije z najmanj ugleda, se je sramota za svojo stranko in za državo je miso, misoginist, homofob in islamofob. Nevaren klovn je. Nevaren klovn, ki ga je izbralo manj kot dva odstotka naših prebivalcev. Kocka s človeškimi življenji. Brexit brez dogovora eh, pomeni, da bo lahko prišlo do pomankan hrane in zdravil. Prav tako ogroža miroljubni soobstoj. Brexit bo postavil na kocko življenja, preživetje. Odločitev vlade eh, pripravlja Dominik Cummings, ki zaničuje naš parlament in sploh ni bil izvoljen. Ali to pomeni, da, bomo, da si bomo vzeli nazaj nadzor, da se bo tako zaničeval parlament, demokratična institucija? Samo eno minuto imate na voljo. Hvala, Julie, čas je potekal. Se upravičujem, ampak eh, manj ljudi bo dobilo besedo, če se ne boste držali časa. Gospod Newton, don. Hvala, gospa predsedujoča. Vprašanje imam za gospoda Barnjeja. Ne vem, ali bo sploh dobil priložnost, da se odzove, ampak zanima me, če ne bo dogovora, ali potem lahko trdimo, da bo izmenjava informacij med Europolom, policijskim centrom in vsemi policijami v Združenem kraljestvu prenehala mm, veljati, da, do tega, da to ne bo več mogoče. Nevarnosti za kazniva dejanja bodo potem, bodo potem dosti večje v Združenem kraljestvu. Gospa Šons. Hvala. Kolegi, opravič, opravičila bi se rada zavedenje manjšine mojih sorojakov tu in v naši državi. Ne predstavljajo dostojnih, u, dostojne, uljudne in prevladujoče večine državljanov, ki so zato, da ostanemo v Evropski uniji. Brexit je zmešnjava, ki so jo povzročili tisti, ki želijo oditi iz Evropske unije. Nikoli se niso mogli dogovoriti, kakšen Brexit si želijo. Ta zmešnjava je razkrila zlomljeno naravo britanske politike. Potrebujemo glas ljudstva, tako da bodo Britanci lahko končno odločili med jasno možnostjo, kako zapustiti Evropsko unijo oziroma ostati v njej, kar je za nas gotovo boljša možnost. Potrebujemo pa več časa, če dogovora ne, to, da dogovora ne bo, ni možnost. Uh, S tem bi škodili sami sebi in to v katastrofalni meri. Kolegi, pozivam vas, kakršnokoli vlogo imate, prosim, da se nam pomagate izogniti temu. Hvala lepa. Mr. Church. Gospod Trč, ena minuta. Yo quería advertir sobre eh, los, los intentos. Rad bi opozoril na te namire, da se Evropsko unijo predstavlja kot e, neko enoto, ki jo vodijo ljudje, kot je gospod Verhofstadt. Nekat to nekako vznemirja tiste, ki si v bistvu želimo prenoviti Evropsko unijo, želimo pa ostati v njej. Ampak, če slišimo eh, te izraze pomanjkanja spoštovanja do volje britanskega ljudstva, kot jo je izražilo, mm, pa se tudi sprašujemo, eh, kaj, kaj je zdaj to. In zato je pomembno priti do dogovora, zato se je treba potruditi eh, in v to uložiti vso voljo, zato ker bomo morali še naprej sodelovati z Britanci, ki so pomemben eh, kamenček, pomemben partner eh, v um, tudi v prizadevanjih za zagotavljanje miru in stabilnosti na našem kontinentu in predvsem jih moramo v prvi vrsti spoštovati. Hvala. Sorry, do you want to say something to me? Mi imate kaj povedati? Žal brez mikrofona, tolmači ne slišimo. Kolegi, niste na seznamu govorcev. Če bi se javili k besedi, bi jo tudi dobili. Lahko nadaljujemo, da nam ne bo zmanjkalo časa? Gospod Guesno, za eno minuto os britânicos pronunciaram-se em referendo sobre o Brexit. Britanci so se izrazili na referendumu o Brexitu in zato ta parlament nima pravice, da ustvarja pritisk in uh, razširja svoje mnenje o tem rezultatu. Ta parlament je primoran spoštovati ta rezultat. To je namreč odraz demokracije, o kateri govorimo. Prispevki, ki niso ki tega ne upoštevajo, gotovo niso primeren prispevek k iskanju rešitve za brexit. In ravno tako ni dožnost tega parlamenta, da se pridružimo in spremljamo neodgovorno ravnanje britanskega premijeja in da bi tudi mi uh, povzročili izhod brez dogovora, ki bo postavil pod vprašaj mirovni sporazum, ki bo postavil pod vprašaj pravice evropskih priseljencev v Združenem kraljestvu ter britanskih priseljencev v Evropski uniji. Evropske institucije, začenši z Evropskim parlamentom, imajo odgovornost za zaščito vseh državljanov in to tudi v primeru izhoda brez dogovora. Hvala, gospod Miljan Mon, izvolite. Omenjen je že bil pomen negativnih posledic, ki jih bo povzročil brexit uh, za veliko število ljudi na obeh straneh. Zato bi želel poudariti te odnose med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, ki jih zelo dobro pozna tudi naš pogajalec gospod Brnje. Namreč pri tem predvidenem prehodu, prehodnem obdobju moramo skušati zmanj, čim bolj zmanjšati morebitno škodo, ki eh, jo bodo pri tem utrpeli eh, tudi upravljalci ladi in tisti, ki plujejo po skupnih vodah. To je zelo pomembna tema. Pa še nekaj bi želel poudariti. Eden izmed ciljev Evropske unije mora biti dosega sporazuma, ki bo ohranil eh, recipročnost pri dostopu do eh, mednarodnih voda in ribolovnih virov. Pomembno je zaščititi ribiče in predsednica prosi govornika naj prekine, ker je izkoristil čas, ki ga je imel na voljo. Gospod Wells. Hvala, gospa predsedujoča. Obramba katerekoli države in način izvajanja te obrambe je bistvena lastnost suverenosti in ena izmed glavnih odgovornosti vsake vlade. Zato sem zelo zaskrbljen, ker je vlada premijejke May sodelovala na takšen način, kot je potem, ko se je Britanija odločila za izstop in naša obramba naj bi ostala v evropskih strukturah. Eh, s čimer je britanska obveščevalna služba in njene zmogljivosti podrejena neodgovorni komisiji. To je kristalno jasno tudi v politični deklaraciji v klauzulah od 104 do 106, kar je bistven del zavezujočega dela eh, sporazuma za izstop in člena 104. Skrbi me, ker so britanski poslanci uh, Mm, se odločili, da ne bodo opravljali svojih obveznosti in zato britanske poslance pozivam, da zavrnejo kakršenkoli poskus, da se ta grozen dogovor vrne na mizo in da je Brexit čim bolj uh, odločen. Curtin. Gospa Curtin Darling. Thank you, Hvala, predsedujoča ta teden smo videli, da se britanski premijer skriva pred državljani, pred britanskimi državljani v Luksemburgu, ker bi bil to napad na njegov ego. Skriva se tudi pred parlamentarno razpravo v Westminstru, tako da je gotovo opogumljajoče, da evropska demokracija živi vsaj v tem parlamentu in da se izražajo vsa mnenja, tista, s katerimi se strinjam in tista, s katerimi se ne. Številni so vodili kampanje leta 2016 in ki so zagotavljali, da bodo dosegli hiter dogovor. Danes pa se zauzema za dokumentovani clean Brexit. Tega ni. Nič ne bo čistega v ekonomskem in gospodarskem upostošenju, ki ga bo to povzročilo v celotni Angliji, od Anglije do Falklandskih otokov. Zdaj bi morali zaščititi pravice ljudi, glede tega ne bo nič čistega. Prav tako ne bo nič čistega pri kaosu v naših zdravstvenih službah in drugot. Ti ljudje nimajo mandata. Britanska javnost se mora odločiti, kaj se bo zdaj dogajalo z Brexitom. E, e, Hvala za ključenje postopek e, CatchDI, proste razprave in sedaj dobi besedo, tako da se lahko odzove glavni pogajalec Mišel Brnje. Izvolite monsieur le président euh, gospod predsednik lahko bi bil kratek ampak no v dveh minutah bi se vam želel zahvaliti gospe in gospodje poslanci v imenu Jean Claude Junckerja in celotne pogajalske ekipe ki sem jo vodil uh, in spremljal že skoraj tri leta. Ta razprava je zelo pomembna, v njej si izmenjujemo naša mnenja in stališča, ki se tudi razhajajo. To je nek trenutek resnice, namreč tri leta po referendumu je sedaj nastopil nek trenutek resnice. Trenutek je pomemben in moramo ohraniti mirno kri in veliko spoštovanje eden do drugega. Poslušal sem vse vaše prispevke zelo pozorno. In še zlasti sem pozorno prisluhnil poslancem iz Irske in Severne Irske. To je področje, eh, ki mu preti največ nevarnosti zaradi Brexita, kot sem ravno kar povedal. In kar se tiče eh, državljanov in vprašanja eh, celovitosti notrnjega trga ter štirih svoboščin, kar gre z roko v roki, eh, so to zelo pomembne teme. Najlepša hvala vsem, ki ste eh, to izpostavili. Hvala tudi tistim, ki ste se izrazili v obratnem smislu. Določene stvari so seveda jasno in to mm, pravim tistim, ki jih sedaj ni več tukaj, gospodu Zanju, gospodu Ferridžu in drugim. Eh, v bistvu nihče, nihče ne skuša uh, narediti ovinka in se izogniti izbiri britanskih državljanov. Nihče ne želi ugrabiti Brexita, nihče ne želi oh, obdržati Združenega kraljestva v Evropski uniji proti njegovi volji. Uh, Ehm, njegova odgo da odgovornost Združenega kraljestva je, da Evropsko unijo zapusti. Mi to seveda obžalujemo, številni to obžalujemo. Nikoli v tej izbiri nismo še videli neke dodane vrednosti. Zato jo obžalujemo, vendar jo spoštujemo. In Evropski svet mi je podal uh, ta mandat in tudi Evropski parlament. Uh, tako Jean-Claude Juncker kot sedaj Ursula von der Leyen so mi dali mandat, da skušam priti do dogovora. Ampak sedaj je prišel trenutek, v katerem je treba prvič povedati resnico, tako tu v parlamentu kot našim državljanom, resnico o posledicah. Brexita. In ja, to resnico, to odgovornost, da se pove resnica, imate tudi vi. Morate jo povedati. Govorili ste o spoštovanju britanskih državljanov. Britanski državljani imajo pravico do resnice o posledicah Brexita, tako kot vsi ostali evropski državljani, o vseh posledicah, ki so bistveno hujše, bistveno res, bolj resne od tega, kar smo, ste pripravljeni povedati. In to je treba povedati. V zvezi s tem je treba polagati račune. Po brexitu boste morali polagati račune eh, državljanom, tako kot bomo morali storiti tudi mi. Eh, sedaj seveda delamo na Brexitu z dogovorom in treba se je zavedati posledic takšnega Brexita, kot tudi posledic bistveno hujšega izstopa brez dogovora. Pripravili eh, smo določene možnosti tudi za primer Brexita brez dogovora. Te možnosti vključujejo tudi eh, vprašanje delovanja Evropola, izmenjave informacij in tako naprej. Eh, Eh, seveda pa bomo potrebovali še časa, da bomo lahko res vzpostavili primerno partnerstvo. Ampak prva stvar, ki je nujna in potrebna, je, da se vsem in vsakeč govori resnico. Zakaj? To je zelo preprosto. Zato, da bomo lahko našli pravne rešitve v skladu in na podlagi naših pogodb da bodo te pravne rešitve resne in da bodo nudile odgovor na vse te posledice in vprašanja, ki ostajajo odprta zaradi brexita. Eh, tako glede Irske, Severne Irske, kot glede različnih področji, ki ste jih omenili, ribištva in tako naprej. Konkretne operativne rešitve je treba najti. To poudarjam in to pričakujemo. To Eh, pričakujemo tudi od premijeja Johnsona in njegove ekipe, pričakujemo alternativne predloge. Um, gospod Jean-Claude Juncker, Juncker tudi ob um, zoprestavljanju varovalu, backstopu, pričakujemo druge rešitve, druge predloge, na katerih smo pripravljeni skupaj delati naprej. In Dokler mi boste še zaupali, bom seveda v imenu Unije se zauzemal za to z odgovornostjo, iskreno in odločno. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, Mišel Brnje. Zdaj pa dajem besedo za odgovor svetu, gospe Tuperajnen, izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, dame in gospodje kljub vsej negotovosti v Združenem kraljestvu v tem trenutku, moramo biti pripravljeni na nove ideje, če bodo te vodile do rešitev. Zagotoviti moramo urejen izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije in pri tem moramo ustrajati do zadnjega trenutka glede na negativne posledice, ki bi jih imel izstop brez sporazuma. Medtem pa se moramo pripravljati na vse mogoče posledice različnih scenarijev izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. Razmisliti moramo tudi o podaljšanju člena 50, če bomo prejeli ustrezno utemeljeno zahtevo vlade Združenega kraljestva. Naj vas spomnim, da je potrpežljivost vrednota. Računamo na vaše sodelovanje tekom celotnega postopka. Najlepša hvala za vaše mnenje, za vaše pripombe in za vašo pozornost, dame in gospodje. Grazie. Najlepša hvala, gospa ministrica. Prejel sem dva predloga resolucije kot zaključek te razprave in s tem je razprava zaključena. Glasovanje pa bo potekalo danes. Prehajamo kar glasovanju. Zasedanje bomo prekinili za minuto, tako bomo dali priložnost kolegom, ki se še niso usedli na svoje mesta, da to umire storijo.